Večina poslancev v parlamentu je podpisala pisno izjavo številka 32 skozi, skozi 2012 o evropskem letu o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Gospod Marin Harkin, Elizabeth Moran Šoptje, Robert Angelili in Juta Steinlok so prvo podpisane. Skupaj z ostalimi podpisi bo ta pisna izjava tudi objavljena v zapisniku. Odbor za proračun je sprejel popravek besedila Evropskega parlamenta. V skladu s